Gospe Marjete Šake, izvolite, pet minut imate na voljo. Yes, it's working. Technology is a great thing. Tehnologija je res nekaj fenomenalnega. Hvala, gospod predsedojoči, komisar, poročevalci v senci, vsem se vam zahvaljujem eh, za sodelovanje o tem eh, poročilu o človekovih pravicih in tehnologiji. Naj se zahvalim tudi vsem po svetu, ki so mi poslali mnoga sporočila, eh, sugestije po elektronski pošti, po elektronski poti in eh, so zaradi tega predlogi, ki so bili oblikovani v odboru, veliko močnejši. Tehnološki razvoj bistveno vpliva na človekove pravice, tako pozitivno kot negativno lahko imamo večji dostop do informacij, svobode izražanja in združevanja, dostop do uh, dokumentacije, po drugi strani pa tudi uh, veliko informacije je bilo uh, o nemogočih eh, zlorabah, razkritih na ta način. Eh, tehnologija prinaša moč ljudem, jih opolnomoča, po drugi strani pa tehnološki sistemi se tudi zlorabljajo, se lahko zlorabljajo za eh, kršenje človekovih pravic skozi cenzuro, nadzorom, sledenjem posameznikom in prisluškovanjem ter veliko več. Torej, razen tehnoloških specifikacij, kontekst, v katerem se uporabljajo IKT, v veliki meri eh, določa, ali bo to v prid ali v škodo človekovim pravicam. Eh, uporabnik ali eh, kupec eh, je prepuščen na milost in nemilost pravni zaščiti, ki obstaja ali ne obstaja. In to moramo upoštevati v evropskih politikah. Več transparentnosti je potrebno pri eh, tistih tehnologijah, ki so najbolj. Um, ki najbolj udirajo v našo zasebnost. In tukaj imamo ta razkol med varnostjo in sveto, eh, svobodo eh, in kje eh, postaviti mejo. V bistvu pa oba koncepta se morata med sabo podpirati in krepiti brez pametnih politik širitev teh sistemov je neizogibna in pripričana sem, da v evropskih inštitucijah, eh, v eh, službi za zunanje delovanje se zauzemamo, da zaščitimo lastne informacije, lastne diplomate, eh, lastne ljudi pred ravno tistimi sistemi, o katerih tukaj razpravljamo. Kriminalne združbe, mreže in drugi uporabljajo ravno tiste mreže in tehnologije, ki jih proizvajamo v Evropi. Italijansko podjetje, na primer, eh, dobi pravico prodajati digitalne eh, ključe, eh, naprimer v Rusiji ali francoski proizvajalec. Torej, potrebujemo močnejše ukrepe zaščite zagovorniki človekovih pravic v Iranu, Rusiji, Azerbejdžanu ali Mehiki morajo biti zaščiteni za našimi politikami, ne pa, da jim te škodijo. Torej, v zaključku evropska politika mora upoštevati človekove pravice tako, da se bo tehnologija uporabljala eh, na način, da bodo človekove pravice zaščitene. In to pa pomeni konkretne ideje. Eno glavnih priporočil je, da ne smemo prepovedati enkripcijskih tehnologij ali zahteve pri predajih ključev. V Evropski uniji moramo izobraziti eh, zagovornike človekovih pravic in novinarje ter druge, kako naj se zaščitijo pred nevarnostmi evropsk, eh, obstoječih tehnologij. Moramo biti globalni voditelj na tem področju, to pa je možno le, če bomo sami postavili pravi zgled. Hvala. Madam, we... Hvala lepa in sedaj po sistemu Catch the Eye priteknite pozornost. Eh, dala bom. Eh, pri vsakem tem poročilu pet eh, ljudem z, eh, možnost za govor, gospod eh, Polčak in tisti, ki so govorili v prejšnji točki, ni nujno, da bodo vedno dobili eh, besedo tudi pri naslednji točki. Poslušamo biti čim bolj pravična. Izvolite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 koliko denarja smo uh, pripravljeni, za koliko denarja smo pripravljeni prodati lastno vest, za koliko denarja so podjetja pripravljena prodati lastno vest, tista podjetja, ki opravljajo take dejavnosti, ki so skoraj uh, nemogoče se jih zamisliti v Evropski uniji ali na Češkem. Uh, koliko se lahko človekove pravice prenašajo v druge države. O tem je treba imeti pomembno razpravo. Obstajajo splošne človekove pravice, osnovne človekove pravice in ta, te pravice predstavljajo tako vrednoto, ki nadrašča vrednote, kot so BDP ali zaposlovanje vendar niso vsi takega mnenja in zato moramo tukaj postaviti mejo. In še enkrat hvala, da ste postavili to, zastavili to temo. Gospod Kaputo, za eno minuto. Predlog resolucije mislim, da eh, končno izpostavlja razumevanje eh, nevarnosti za človekove pravice zaradi IKT, predvsem internetu. Eh, zaradi tega smo lani bili priča uh, celemu valu uh, vprašanj in eh, primerov zaradi zlorab obstoječih tehnologij. Če ne bomo situacije kontrolirali, ne bomo to mogli izvajati ex post. Uh, Eh, tudi če se tehnologije uporabljajo v dober namen, obstajajo možnosti, da bomo zaradi njihove uporabe veliko bolj izpostavljeni eh, zlorabam. Tukaj je treba upoštevati vse vidike, tudi splošno uporabo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 to poročilo. Internet je pravzaprav odprl velike nove eh, prostranstva in svobode. Me pa po drugi strani to spomenja na tisto, kar je počel velikan Alfred Nobel, ki je izumil dinamit. Verjel je, da se bo uporabljal v. Uh, za mir, ne pa za vojno, kot se je poznaje zgodilo. Tako tudi internet na nek način je odprl velike prostore svobode, pa tudi velike nevarnosti zlorabe te svobode, še zlasti z strani diktatorskih režimov, s katerimi Evropska eh, unija trguje in ima velike dobičkonosne posle. Zato je dobro, da izpostavimo možnost zlorabe naših svobode in upam, da bo komisija uporabljala pri svojem naslednjem delu osnove iz tega poročila. Učelabli. Eh, gospa haltala eh, gospa pirker predsedujoča, podpredsednik komisije, prav gotovo IKT eh, sodi v človekove pravice. To je tako prednost, eh, možnost eh, sodelovanja, komunikacije in širitve informacij o kršenju človekovih pravic, po drugi strani pa omogoča zlorabe. Gospa Šake je pripravila odlično poročilo. Moramo se začeti zavedati, Eh, kako sodelujejo pri tem nekatere podjetja iz Evropske unije. To je bistveno eh, eh, izpokopalo naša kredibilnost. Govorimo o telekom operaterjih in kršitva človekovih pravic v Iranu, Azerbejdžanu in tako dalje. Operaterji mrež in uh, ponudniki storitev uh, morajo uh, razmisliti o svojih, uh, svojem načinu sodelovanja z raznimi režimi. Gospod Arnold. Actually, uh, quite got lot of good stuff. V tem poročilu je kar nekaj dobrih zadev, vendar pa uh, moramo posebej skrbeti, da ne bo preveč cenzure na internetu. In mislim, da je to najbolje izvesti na nacionalni ravni, ne pa z evropskim diktatom. Naj pa vas opozorim na 17. odstavek poročila. V tem odstavku eh, govori govorijo o eh, trgovini, o eh, usiljevanju zahodnih vrednot eh, kot pogoj za sodelovanje z državami v razvoju. Zame je to nesprejemljivo in tudi predpostavljamo, da vemo bolje od držav v razvoju, kaj jim lahko pridigamo, kaj morajo delati, kaj morajo početi. Mislim, da to ni povezano z suverenostjo in ne morem podpreti takega poročila gospod timmermans dajem vam besedo da se, da se odzovete na razpravo hvala gospa predsedujoča eh, gospe šake bi se po zahvalil za to res odlično poročilo spominja me na um, primerjavo med uh, plesom in IKT tehnologijami. Torej, gre za uh, pomembna priporočila za ukrepanje in komisija uh, res uh, pozdravlja ta poziv, da uh, povežamo varnost, uh, trgovino, uh, digitalno varnost uh, in podobno je vključeno tudi v uh, nedavni strategiji za digitalni trg. Evropska unija mora zagotavljati človekove pravice na vseh eh, ravneh zunanjega delovanja. IKT so v današnjem svetu vedno pomembnejši. Dostop do mobilne telefonije je s tem povezan. Eh, spoštovanje in zagovarjanje eh, človekovih pravic online in offline je gotovo ključnega pomena za razvoj demokracije po celem svetu. Zato se strinjamo z Evropskim parlamentom, da so IKT e ključne pri eh, zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboših. Ravno tako pa se strinjamo z bojaznjo, ki je izražena v poročilu, da eh, se določene pravice, pravice do zasebnosti, zaščite podatkov eh, in združevanja eh, lahko eh, so ogroženi eh, zaradi eh, prisluškovanja, eh, zbiranja osebnih podatkov, še zlasti, če se to opravlja na masovnih vzorcih in protipravno. Zaščititi je treba temeljne človekove pravice in povečati moramo možnosti demokratičnega nadzora, pri tem pa paziti, da se pri tem ne zaduši človekove pravice, e, svobodo izražanja in svobodo govora. Zelo se zauzemamo za e, to vrstne smirnice v naših odnosih z tretjimi državami. Zato komisija tudi res podpira e, posebej posebnega poročevalca Združenih narodov, ki ko govori o pravici do zasebnosti. Naš odziv do terorističnih akcij ne sme biti tak, da se zatre ali zmanjša pravica do zasebnosti ali pravica eh, govora in izražanja. Eh, komisija bo Eh, pri tem vedno eh, pretresala predlagane varnostne ukrepe z tega vidika. Zagovorniki človekovih pravic, aktivisti, eh, civilne družbe in novinari upora, morajo uporabljati IKT za svobodo, za pluralizem. Dva nova neodvisna po, projekta. Eh, sta bila z podporo tega parlamenta pred kratkim začeta, zato da se eh, poveča podpora eh, novinarjem, ki se jim grozi z digitalnim usposabljanjem. Tehnologije se ne smejo uporabljati v take namene, kot se naprimer to dogaja v primeru Sirije. Kar pa se tiče posebnih sankcij za posamezne države, Evropska unija eh, poskuša preprečiti izvoz tisnih tehnologij, ki lahko eh, se uporabljajo za kršitve človekovih pravic. E, tako smo postopali e, pri tehnologijah za nadzor Eh, interneta in eh, drugih eh, programih, ki se lahko uporabijo v nadzorih telekomunikacij in za kršenje človekovih pravic. Kot je rekla gospa Šake v svojem poročilu, res moramo vpliv tehnologij izpostaviti v zunanjem delovanju zunaj eh, Evropske unije. Komisija in službe za zunanje delovanje že delata skupaj na tem področju, da se zauzemata za svobodo na eh, svetovni ravni in eh, to je odgovornost vseh nas, zasebnega sektorja, civilne družbe, vlad, mednarodnih organizacij in posameznikov. Evropska unija je pripravljena jasno izpostaviti uh, nediskriminatoren dostop do IKT-ja. Hvala lepa s tem. Um, zaključujem razpravo o poročilu.